je torej upoštevati okoljske, biološke vidike, ampak tudi gospodarske in socialne vidike in ne moramo obravnavati na enak način dveh popolnoma različnih stvari. Hvala lepa. Hvala, gospod Ferreira. S tem smo zaključili skupno razpravo. Jutri ob 11.30 bomo glasovali o teh poročilih. Sedaj prehajamo na naslednjo skupino skupne razprave. Gre za informacije o zdravilih. Pozdravljam komisarja Dalija in besedo dajem poročevalcu gospodu Fjellnerju. Štiri minute. Najlepša hvala, gospod eh, predsedajoči, kolegice, kolegi, komisar. Končno se na plenarnem zasedanju pogovarjamo o novi zakonodaji, ki se nanaša na informacije o zdravilih, Nekateri pravijo, da je ta zadnji del najbolj sporen del svežnja o zdravilih. Pred enim letom si nikoli ne bi bil mogel predstavljati, da bomo na plenarno zasedanje prišli tako enotni, kakor se to danes eh, dogaja. Mislim, da je to treba priprisati zelo konstruktivnemu delu poročevalk oziroma poročevalcev v senci in njihovi pripravljenosti za doseganje kompromisov. Zato smo dobili tako veliko podporo za ta predlog na plenarnem zasedanju. Ne gre samo za pripravljenost za kompromis, mislim, da smo res vsi razumeli, da v parlamentu hočemo vsi iti v isto smer. Prvič, da hočemo imeti boljše in bolj dostopne informacije o zdravilih za bolnike v Evropi. In eh, ugotovili smo, da ne smemo eh, dopustiti prikritega oglaševanja zdravil. Gre za informacije, ki jih eh, proizvajalci razdelijo s bolnikom, ki pa jih morajo odobriti po ustreznem postopku pristojni organi. Vsi se s tem strinjamo. Zdelo se nam je potrebno, popraviti na nekaterih mestih eh, predlog komisije. Pet točke tistih, ki bi jih želel s tem v zvezi omeniti. Prvič, spremenili smo perspektivo tega zakonodajnega akta. Ni samo pravica podjetij, da razširjajo informacije, temveč imajo sedaj tudi bolniki pravico dostopa do informacij. Dolžni so torej proizvajalci zagotoviti, dati na voljo informacije. Drugič, različne izjeme smo proučili, zato da ne bi prišlo do vrzeli, ki bi omogočale prikrito oglaševanje. Tretjič, informacije farmacevskih podjetij je treba nadzorovati, tako da bodo zanesljive za bolnika, kajti v celotni verigi mora nekje biti ustrezni nadzor in kontrola. Četrtič, vse, kar zagotavljajo farmacevska podjetja v obliki informacij, ne, naj bodo takšna, ki so koristna bolniku. Bolnik mora torej uh, biti tisti, ki bo vplival na potrošnjo. Ne želimo, da bo oglaševanje na sred, v sredstvih javnega obveščanja uh, zagotavljalo te informacije. In končno, v tej celotni informacijski verigi morajo tudi zdravstveni delavci uh, zagotoviti svojo vlogo in morajo prevzeti odgovornost eh, za informiranje bolnikov. Informacije, ki jih zagotavljajo naprimer zdravniki bolnikov, zato ta postopek smo predvideli posebno izjemo. Eden od zdravnikov na švedskem, oziroma zdravnik na švedskem, naprimer ne more angliškemu bolniku dati uh, listek s informacijami o zdravilih v švedščini, zaradi tega, ker ta bolnik švedščine ne pozna. Naj se zahvalim predstavnikom sveta, žal sveta sedaj le ni z nami, ampak svet je resnično uh, s utemeljenimi razlogi zagovarjal svoje stališče, tem smo prisluhnili ampak morda je svet zaenkrat zagotovil premalo podrobnosti, kar zadeva njihovo stališče. Vendar tukaj v parlamentu pa smo le uspeli doseči dogovor, skoraj da soglasen dogovor o tem zakonodajnem aktu. Mislim, da se mora sedaj tudi svet eh, potruditi, da bo upošteval naše stališče. Nikakor pa ne želimo, da se vse skupaj konča pri želji po znižanju stroškov za zdravila mislim, da tukaj ne bi smeli varčevati na račun informiranja bolnikov. Zato sodelujmo in zagotovimo boljše informiranje bolnikov v Evropi. Hvala. Hvala, gospod Fjellner. Sedaj pa dajem besedo komisarju Dalju. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, poslanke in poslanci. Ko sem bil na zaslišanju kot kandidat za komisarja, sem povdaril, da je informiranje bolnikov zame zelo pomembna tema bolniki so zainteresirani za svoje dobro počutje in zdravje. Razpoložljivost eh, informacij o zdravilih pa je danes zelo raznolika v Evropi, včasih zelo nepoštena. Če bolnik želi priti do informacije, to odvisno od eh, jezika, izobraženosti in eh, socialnega okolja, iz katerega izhaja in to za Evropo enakih možnosti ne more biti vzdržno. Zaradi tega je predlog te direktive Evropskega eh, pripravila tudi komisija. Hvala parlamentu in poročevalcu Fjellnerju za vse delo. Vendar, kot sem v času zaslišanja povdaril, še vedno menim, da se moramo tega doseja lotiti sa stališča bolnikov. Vprašati se moramo, katere informacije potrebuje eh, bolnik, ne pa katere lahko proizvajalec zagotovi. In ne smemo iti v smer oglaševanja, eh, ki ga bolniki ne želijo. Zahvaljujem se parlamentu, da ste sprejeli natančno tako stališče. Zato bo komisija lahko mnoge vaše predloge sprememb sprejela, ko bo pripravila spremenjeni predlog direktive. To še zlasti velja za dožnost objavljanja informacij, potem vprašanje distribucije informacij in nadzornih mehanizmov. Najprej strinjam se z predlogom sprememb, da morajo proizvajalci imeti dožnost, ne samo pravico, zagotoviti informacije o eh, zdravilih. To je pomembna sprememba. Drugič, če se vprašamo, katere informacije se objavljajo, mislim, da od njih ne bi smeli imeti primerjave različnih zdravil, kajti to bi lahko bila promocija oziroma pospeševanje prodaje. Eh, zdravstveni delavci morajo tukaj odigrati svojo vlogo, da preprečijo zlorabo pri informiranju. Seveda pa tukaj moramo še bolj eh, sodelovati z državami članicami, ko gre za oceno zdravstvenih tehnologij. Predlog mora eh, se osredotočiti na informacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci, ne pa neke tretje stranke. Vendar se mi zdi, da je še nekaj vrzeli, ki omogočajo zlorabe. Vsaka takšna stranka, tretja stranka, mora eh, povedati, če je dobila kakšne finančne ali druge oblike eh, podpore z strani proizvajalcev. Mislim, da moramo v predlogu sprememb upoštevati tudi tiste, ki ne uporabljajo interneta oziroma digitalnih eh, komunikacijskih tehnologij za dostop do informacij. Proizvajalci, industrija bi torej morali imeti možnost, da pripravijo na lastno pobudo tiskane informacije, ne samo na zahtevo. Takšne tiskane informacije je moč uporabiti na zahtevo javnosti oziroma preko zdravstvenih delavcev. Četrtič, kar zadeva nadzor informacij, se strinjam, da informacije, ki jih še v eh, procesu izdajanja dovoljen za prodajo niso odobrili, morajo načeloma pristojni organi vedno preverjati. Vendar nekatere države članice se sprašujejo, ali je um, to morda v neskladju za svobodo do informiranja. Te države članice morajo zagotoviti ex post nadzor v primerih, ko je to nujno. Nekateri predlogi spremen parlamenta se nanašajo na informacije iz verov, ki niso industrija oziroma proizvajalec. Naj povdarim, da je naša ambicija, da Eh, informacije, ki jih pripravijo proizvajalci za bolnike, o katerih danes razpravljamo, postavimo na širši dnevni red razprav o informiranju in obveščanju bolnikov. Te informacije so zelo pomembne in jih je treba čim bolje izkoristiti, ampak sedanji predlogi niso pravo mesto za to, da to razrešimo. Komisija je že zavezana pripraviti poročilo o razumljivosti lističev, ki so priloženi zdravilom in takrat bi bilo bolje razrešiti to vprašanje. Za vsako klinično študijo v povzetku poročila tudi ni moč zagotoviti vseh podatkov, kar zadeva različne spletne podatkovne baze. Eh, ko gre za izdajo dovoljenja za, trga, eh, za trženje oziroma za trgovanje in prodajo, je že dovolj informacij na spletnih straneh. Proizvajalci že sodelujejo v različnih podatkovnih bazah, nacionalnih in evropskih, in zagotavljajo informacije. To, kar ni eh, še sedaj doseženo, je povezava med temi podatkovnimi bazami. V prihodnosti bo treba na podlagi direktive o farmakovigilanci eh, zagotoviti neke centralne vstopne točke za dostop do teh informacij. Vsekakor potrebujemo več informacij o boleznih in inovativnih rešitvah bolnike treba obvestiti o tem, kakšne so alternativne možnosti za zdravljenje, ne samo za zdravila, vendar tega v tem predlogu, ki se osredotoča na zdravila, ne moremo razrešiti. Vendar bo komisija vsekakor postala neke vrste um, clearing hiša za informacije in obveščanje. Sveda pa bo to odvisno od sodelovanja z državami, članicami, organizacijami, bolnikov in tako naprej. Veliko informacijskih orodij pa je tako ali tako že na voljo, spoštovane poslanke in poslanci ne boste presenečeni, da nekatera komisija po natančnem poročevanju nekaterih predlogov sprememb ne more sprejeti. Pravica državljana do pritožbe je seveda temeljno načelo, vendar tega ni treba še enkrat eh, povedati tukaj. Raven kazni je nekaj, kar je v nacionalni pristojnosti, tega ne moremo urejati na evropski ravni. In komisija bo vsekakor upoštevala celo vrsto drugih predlogov. Ob koncu še enkrat hvala poslankam in poslancem, gospodu Fjellnerju, posla, eh, poročevalkam in poročevalcem v Senci in sem. Upam, da bo to poročilo okrepilo dostop bolnikov do informacij in da bomo na ta način začeli tudi notranje razprave o tem predlogu. Najlepša hvala, gospod komisar. Naslednji govornik je gospod Korea de Campos, ki eh, bo govoril eno minuto v imenu odbora ITRE. Eh, Predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod komisar Dali, bovnik ima pravico, da zve čim več o svoji bolezni, katere so zdravila za uh, njeno zdravljenje, ampak kako naj razlikujemo med informacijami in oglaševanjem, kako naj najdemo objektivne informacije, ne pa a, eh, popačenih informacij. Vse je različni dokumenti, različni a, eh, pravna besedila in potrebno jih je uskladiti in okrepiti pravico državljana do informacij. Informacije morajo biti zanesljive, morajo biti dostopne in morajo biti usmerjene, a, eh, morajo biti namenjene povprečnemu a, potrošniku, ki ni a, strokovnjak, torej moramo s tem ustvarjati bolj odgovorno državljanstvo. A, In eh, kar zadeva rok eh, za tiho privolitev, eh, Evropske agencije mora prejiti od 60 na 120 dni in dejansko zahteva po dodatnih informacijah uravnoteža končni rezultat EMEA. Je privirigiran forum za objektivno informiranje. Naj čestitam še poročevalcu Fjellnerju za opravljeno delo in tudi zato, ker je dejansko zbral skoraj vse predloge, ki jih je predložil doživel od moj odbor. Hvala lepa. Hvala lepa zdaj pa gospod Buzoj za a, odbor Imko. Hvala lepa. Naj čestitam poročevalcu in ostalim kolegom, ki so prispevali k temu eh, besedilu. Naj čestitam tudi gospodu komisarju Daliju. Naj povem, da je poročilo veliko bolj usmerjeno v bolnika kot pa predlog komisije. Dejansko skušamo ugotoviti, da naj bodo informacije eh, bolj jasne, zato da bodo lahko bolniki bolj vključeni v odločitve, ki jih zadevajo njihovo zdravje. Eh, bolniki lahko najdejo informacije na, na internetu, ampak teh informacij ni Eh, enostavno nadzorovati. In eh, dejansko včasih so te informacije tudi prezapletene. Zato podpiram uh, stroga pravila za spremljanje informacij na uh, spletu. Uh, moramo imeti torej registrirana spletna mesta, zato da lahko bolniki preverijo zanesljivost svojih virov. In sicer uh, seveda moramo tudi omejiti določene informacije in to morajo potrditi pristojne eh, agencije, pristojni organi. Pri tem moramo tudi paziti in tudi razlikovati med besedami oglaševanje in informiranje in to po načelu po katerem a, bolnik a, m, lahko torej, dobi informacije, samo če jih želi, torej po načelju povpraševanja. Hvala lepa, gospod Buse. Zdaj pa v imenu političnih skupin, gospod Šnelhard za skupino EPP. Izvolite. Ja, pred... Gospod predsedujoči, gospod in gospodje, gospod komisar, če razmislimo, kako smo v zadnjem sklicu Evropskega parlamenta razpravljali o tem predlogu re, eh, komisije, od zavrnitve pa do euforije, potem moram reči, da sem navdušen, da je ta predlog sedaj pred nami. Poročevalcu in njegovim sodelavcem se je treba resnično zahvaliti, kajti iz tega širokega spektra eh, so sedaj naredili nekaj, kar je zgledno. Mislim, da je eh, čudežna beseda osredotočanje na bolnika. Nismo se torej eh, dali zmesti in smo si samo zastavili vprašanje, kaj potrebuje bolnik. Ugotovili smo, da se seveda lahko bolnik po različnih poteh eh, informira, ne samo po eni, ampak naj povdarim, še vedno bo naprej zdravnik moral biti tista eh, oseba, v katero bo imel bolnik največ zaupanja. To smo zagotovili, zato ker smo prepovedali oglaševanje in informacije, ki jih dobi bolnik, morajo biti preverjene in odobrene se strani pristojnega organa. Torej na ta način so ti podatki znanstveno preverjeni in jih lahko bolnik tudi uporablja. Sveda ne more vsakdo tega uh, im dobiti preko interneta in zato mislim, da nam ni skrbeti, kajti tudi klasične oblike obveščanja bodo še dolgo ostale. Vesel sem, oziroma upam, da bo sedaj svet imel dovolj poguma, da se loti te pomembne teme, kajti če bo tudi svet prispeval svoje, potem smo naredili vse, kar je bilo treba. Parnjo. Hvala lepa, zdaj pa gospod Pahnjo za socialiste in demokrate dve minute. Prezident. Gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, smo v 21. stoletju in bolniki potrebujejo jasno podane informacije, podatke v zdravilih, da se lahko sami odločijo, kateri način zdravljenja, katero zdravilo je za nje najboljše. Vendar danes, glede na stanje zadev, včasih bolniki za manj zahtevajo take informacije po lastnih potrebah. In glede na to, kar sedaj pravi Evropska komisija, se ne odzivamo dovolj na potrebe evropskih državljanov. Treba je dejansko podpreti vsa ta prizadevanja in zahtevati od farmacevtske industrije, da se bo odzvala na realne potrebe naših državljanov, bolnikov. To pomeni, da to ne pomeni nujno birokratskih obremenitev, ki bodo škodile tako državam članicam kot njihovim državljanom. Gre za ukrepe, ki bi izboljšali pravice bolnikov. Ta pristop, ki ga je eh, sprejel tudi moj kolega iz skupine zelenih, med drugim naj povem, da tudi močno pozdravljam poročilo gospoda Fjellnerja, eh, terjajo določeni hitrejši odziv komisije. Imamo tudi nekaj predlogov sprememb, ki so namenjeni olajšanemu dostopu naših državljanov do informacij o zdravilih. S tem se bo izboljšala tudi njihova neodvisnost izbire načinov zdravljenja. Zaradi tega je treba dati še naprej večji poudarek pravicam bolnikov in njihovemu razpolaganju z ustreznimi informacijami. Z našimi predlogi sprememb smo hoteli, da se to besedilo razvije v boljši smeri. S temi spremembami bo ta del poročila tudi bolje uravnotežen. Ne moremo pa hkrati zahtevati od vseh zaposlenih v zdravstvu, da samo delijo brošure in prospekte, bolnikom, namesto da bi jim dejansko podali ustrezne informacije. Informacije morajo biti prosto dostopne tudi na drugačne načine. Moramo biti še nadalje zelo budni in dovolite mi naj sklenem s tem, da je treba biti še bolj previden, na kar kažejo tudi zadnji dogodki. Upam, da bo to poročilo tudi to omogočilo. Now, Madame Parvan, Hvala lepa, zdaj pa eh, gospa Parvanova v imenu skupine Alde. Hvala lepa predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi v imenu moje skupine kot pročevalka v Sevnci. Naj čestitam gospodu Fjellneru za upravljeno delo. Skupina Alde podpira to poročilo, ki je temeljnega pomena za informiranje bolnika, eh, bolnikov, kar zadeva zdravila na recept. Moramo jih informirati objektivno in eh, moramo ohraniti ravnoteže med informacijami in eh, tudi oglaševanjem. Zato moramo to področje strogo Eh, urediti. Dejansko moramo jasno postaviti varovalke, moramo razviti mehanizme za spremljanje spletnih sredin in zagotoviti ustrezno tudi uveljavljanje predpisov. Osebno naj povem nekaj v zvezi z materijali, ki so na voljo za eh, zdravstvene delavce. Dejansko ni eh, ustreznih razlogov za to, da bi izključili določene naprave, ki jih uporabljajo zdravstveni delavci, predvsem, ker vemo, da zdravniki nam so zadnje so glavni vir, ker zadeve informacije kvote za bolnike. Eh, glasovala bom za predlog spremembe 88 in naj povem, da želimo ohraniti vse izboljšave, ki jih uvaja to poročilo k predlogu komisije. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Ovski v imenu skupine ECR. Hvala lepa, gospod eh, komisar, eh, gospe in gospodje želel bi začeti s tem, da povem, da je to poročilo, poročilo, ki ga popolnoma podpiram. Skozi eh, celo svoje poklicno življenje sem vedno zagovarjal eh, stališče, po katerem vsaka oseba mora biti eh, sposobna kovati svoje zdravje in to storimo z ustreznimi informacijami, tako kot je povedal kolega Šnelharta, v celotni zakonodajni boj, eh, dobi smo se borili za eh, to besedilo, kaj ti želimo razlikovati tudi med informacijami in oglaševanjem, pa to je po svoje smešno, kaj ti vsi smo sposobni razlikovati med dvema, dvema stvarema, kaj ti ugotovimo tako, takoj, ko dobimo neželjene informacije. Eh, živimo v globaliziranem svetu in ne smemo siliti evropskih državljanov k temu, da iščejo informacije na ameriških spletnih straneh, ko obstajajo že evropski viri. Zato hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa za skupino GUE NGL gospod Maštalka minuto in 30 sekund. Eh, Hvala lepa, predsedujoča, mm, kolegice in kolegi. Tako kot je povedal koliza Ovski, naj povem, da skozi celo poklicno življenje sem si prizadeval, da bi bolje informiral eh, bolnike. Eh, zato cenimo delo, ki ga je opravil poročevalec. Imamo neko majhno, majhen pomislek. Ko smo začeli se pogovarjati o tem dokumentu, smo imeli dva problema, s katerima, s katerima smo se morali spopasti. Prvič nove eh, pristojnosti komisarja in pa tudi eh, vprašanje, ali naj bi eh, delali še na starem dokumentu ali da bi popolnoma začeli znova. Soglašali smo, da predhodno besedilo ni bilo v redu, ni bilo v skladu z interesi bolnikov zato nismo hoteli zapravljati časa in smo začeli delati sicer na nekih predhodnih izhodiščih, sicer um, zavračamo. Eh, oglaševalne kompanije, strani različnih farmacevskih podjetij. Zavračamo tudi eh, tisk eh, kot privilegiran vir informacije, ampak soglašamo s tem, da podjetja so odgovorna za informacije, ki jih ponujajo. Presenečen sem, da naš kolega Fjellner je ponovno predložil predlog spremembe, ki je bil že zavrneš, zavrnjen na stopni odbora. In torej, Če bomo sprijeli ta predlog, potem bi jaz imel nekaj težav in sicer, a, ko bi moral podpreti celotno besedilo. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa za skupino EFD predajamo besedo gospe Rosbah za eno minuto. Er Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Sem enakega mnenja kot eh, poročevalec, da mora namreč težišče biti pri bolniku. Pri bolniku, pa tudi pri zdravniku oziroma zdravstvenih delavcih, ki morajo dobiti čim boljše informacije in biti čim bolje obveščeni. Zagotoviti je treba vsem objektivni dostop do informacij. Želimo tudi, da bi uvedli enotno označevanje eh, zdravil. Mnoga Eh, mnoge informacije, ki so na voljo preko interneta o zdravilih, so takšne, da gre za primerjavo različnih snovi. In zato bi bilo zelo pomembno, da proizvajalci vedo, kakšna je njihova odgovornost in da morajo spoznati, da so te informacije strokovne in objektivne, ne pa oglaševanje. Proizvajalci seveda hočejo prodati svoje zdravila, to vemo in to je normalno ampak eh, morajo bi tudi prevzeti odgovornost, ki je ustrezna, da bi lahko bolnikim zaupam. Hvala. Hvala lepa v imenu samostojnih poslancev. Za eno minuto gospod Overmajer. Hvala, gospa predsedujoča. V središču vsega je seveda dobro bolnika in proizvajalci zdravil seveda na zelo zapleten način v lističih, ki so priloženi zdravilom, zagotavljajo informacije bolnikov. Včasih samo odmerek in morda še eno ali dve, dva podatka in nič drugega. Ker zadeva poplavo informacij in podatkov na internetu, to seveda samo še povzroča več negotovosti. Seveda, certifikacija in eh, povezovanje informacij z Eh, dovoljenjem za prodajo, je že dober pristop, vendar je, to še ni dovolj. Vse informacije, ki so natisnjene eh, na zdravilih in na teh lističih, morajo biti dovolj razumljive, črke morajo biti velike in tako naprej. Dosti krat smo seveda soočeni tudi z ponarejenimi zdravili in tudi proti temu se moramo oboriti tudi tretje države, ki so udeležene v tej nezakoniti trgovini, morajo prevzeti naša. Uh, pravila. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa odpiramo razpravo in predajamo besedo ostalim prijavljenim govorcem. Prosim vse govorce, da se držijo odmerjenega časa, ker zamujamo, moramo zaključiti do uh, polnoči. Začenjamo, nadaljujemo zdaj z gospodom Tatarelo, minuto in pol, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, direktiva, o kateri razpravljamo, namerava uskladiti vsebino in kakovost farmacijskih informacij, ki so dostopne dostopna vsem državljanom Evropske unije. Pri tem pa se prepoveduje oglaševanje, ampak končno se uveljavlja načelo oziroma pravica državljana do informi, informacij. Vsem evropskim državljanom moramo zagoviti enak dostop do eh, podatkov o zdravilih. Glavni cilj te direktive je to, da eh, bolnike, državljane eh, bolje informiramo in jim omogočimo, da bolj zavestno dostopajo do zdravil. Vsi, predvsem farmacevtske države, a podjetja morajo imeti isti cilj, to, da a, širimo korektne, koristne in hkrati tudi eh, hkrati koristne informacije za vse državljane. Mislim, da sta dve najpomembnejši točki v tej direktivi. Prvič, z korektnim Njim informiranjem moramo dati državljanom možnost, da zdravila uporabljajo na ustrezen način, tako da maksimiramo koristne plati zdravili, hkrati zmanjšamo na minimum morebitna tveganja, ki so povezana z neustrezno uporabo zdravil. Drugič, korektno in učinkovito informiranje lahko pri državljanih poveča zavest o teži farmacevtske porabe, kar zadeva tekoče, eh, tekoče izdatke. To, da v zvezi z določenimi vidiki moramo moramo biti zelo previdni in strogi. Tukaj mislim predvsem na nevarnost, da bi se informacije spremenile v eh, pač skrita, skrito oglaševanje. Eh, in dejansko zato moramo paziti, ker včasih za znanstvenimi informacijami se skriva ne zelo plemenit namen, da bi vplivali na bolnika in ga usmerili v nakup tega ali onega zdravila. Zato potrebujemo učinkovite eh, mehanizme za nadzor informiranja predvsem, ko gre za informacije informacije, ki jih lahko pridobimo prek interneta. Zato si nadajem, da bo, odbor, da bo, da bo komisija predvidela tudi ustrezne mehanizme za nadzor in zagotavljala korektnost informacij. Ta nadzor bi moral biti zaupan ustreznim ustanovam, neodvisnim ustanovam, zato da bomo imeli večjo zagotovljenost nepristrankosti. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa predajamo besedo gospe Kadenbach za eno minuto. Izvolite. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kollege. Gospa predsedajoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Komisar Dali je že sam povdaril v času hearinga, da se moramo osredotočiti na bolnika. Prvotni predlog komisije je bolj se bil osredotočen na trg, vendar se celo vrsto predlogov sprememb smo uh, uspeli postaviti sedaj človeka v središče naših uh, prizadevanj. Pravica bolnika do kakovostnih eh, informacij, ki niso oglaševanje, je bilo nekaj, kar je bilo nujno. Potrebujemo takšne določbe. Sama prihajam iz eh, oglaševanja, iz marketinga In vem, da ima vedno oglaševanje nek cilj, ki je prodaja, ampak istočasno moramo tudi eh, prodajo povezati z informiranjem oziroma obveščanjem. Mislim, da smo s temi predlogi sprememb povdarili, da je naša dožnost, dožnost vseh obveščanje. Gospod eh, komisar, seveda stroški za zdravila postajajo vse večji In zato mislim, da se moramo osredotočiti sedaj tudi na preventivo, na preprečevanje v zagotavljanju javnega zdravja. Hvala. Hvala lepa. Besedo predam gospe Jana Kudaki za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa. Kako pogosto se sprašujemo, kateri so stranski učinki zdravil, ki jih jemljemo, kako pogosto bi si želeli imeli več informacij o, o zdravilih. To poročilo se ukvarja s temi vprašanji in s potrebo, eh, da javnost razpolaga z informacijami. Pomemben je bil tudi, pomembno je bila tudi osredotočenje na bolnika in poudarek na pravice bolnika, da dostopa do informacij na mesto, pa na priložnostih za farmacijska podjetja, da te informacije situacije ponujajo. Dejansko tukaj moramo biti pozorni, da ne pride do oglaševanja in poleg tega pomembno vprašanje je tudi eh, priznanje eh, nacionalnih eh, pristojnih oblasti in tudi mm, poklicnih delavcev, torej zdravnikov, kot glavni vir informacij. Direktiva pošilja jasno, jasno sporočilo o pravicah bovnikov, čestitam poročevalcu, ki, ki se je ukvarjal z zahtevno temno in pripravil celostno direktivo direktivo, eh, za katero upam, da jo bomo enoglasno podprli. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa predajamo besedo gospe Marku Najte za minuto 30. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča komisar, kolegice in kolegi. V Evropski uniji večkrat izjavljamo, da potrošniki in bolniki imajo določene pravice in eh, da morajo biti sposobni skrbeti za lastno zdravje, ampak mi politiki moramo zaščititi bolnike pred popačenimi in eh, pristranskimi informacijami. Zato je ta dokument izredno pomemben zakonodajni akt. Eh, dejansko je videti, da na področju zdravil eh, na recept stvari niso povsem jasne, povsem dejansko informacije se razlikujejo od države do države, zato podpiramo stališče o jasni definiciji različnih konceptov. Bolniki morajo morajo prejemati zanesljive in objektivne informacije v lasnem jeziku, morajo biti enostavno dostopne. To spada med pravice bolnike. Kar pa zadeva skrito oglaševanje, dejansko pred tem moramo zaščititi ne samo bolnike, ampak tudi same zdravnike. V trenutku, ko izginjajo različne ustanove, moramo imeti ustrezne nadzorne mehanizme za to, da zagotovimo boljše zdravje in boljše življenje za naše bolnike. Upam, da bo svet dejansko boljši tudi s pomočjo tega ukrepa. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Kabernoku za eno minuto. Izvolite. Važene dame, važeni panove, smernice o lečivih. Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Direktiva, ki zadeva to proroče, ni bila spremenjena zadnjih deset let, zato je že dozorev čas, da poskrbimo za to. Se želim, da bi bili bovniki popolno informirani in hkrati tudi, da bi lahko postali popolni partneri partner za naše zdravnike. Bolnik mora biti vključen v sprejemanje odločitev, mora biti hkrati tudi soodgovoren za odločitve, ki se sprejemajo v zvezi z njegovim zdravjem. In uh, dejansko za to potrebuje informacije, informacije kot so naprimer v, informacije podatke v zvezi z zdravili na recept. Uh, Bolniki morajo imeti dostop do teh informacij ne samo v tiskani obliki, ampak tudi v elektronski obliki. Morajo imeti dostop do informacij, ki naj bodo neodvisne, ki naj bodo objektivne, popolne, eh, relevantne, ki naj bodo na razpolago v popolni obliki in v tudi dostopnem jeziku, ki naj bo berljiv. Torej, hvala lepa torej poročevalcu za upravljeno delo in bom podprl njegov eh, dokument. Grazie, la... Hvala lepa. Zdaj predajamo besedo gospe Vajs Gerber za minuto in pol. Izvoli. Hvala, gospa predsedajoča. Hvala tudi poročevalcu, gospodu Jelnerju in uh, njegovim poročevalcem v senci. V zelo težkih uh, pogojih ste delali in uh, dosegli odlično rezultat. Predlog komisije smo bistveno izboljšali. Sedaj imamo še vedno strogo prepoved oglaševanja v radiju, na televiziji in v pisnih medijih. Ko gre za te informacije, so te lahko ponujene samo, če jih eh, zahteva bolnik. Bolniki želijo eh, informirani biti obveščeni in mislim, da jim je to moral omogočiti. Zato vsekakor mora biti bolnik v eh, središču obveščanja. Dve glavni stvari bi omenila. Sama sem se v odboru za zdravje in notranji trg eh, zauzemala za to, da bi na eh, portalih na internetu zagotovili ustrezne informacije, vendar na pravi način, kajti bolniki dosti krat na internetu dobijo zavajajoče podatke in neustrezne podatke. Zato bi bilo treba tukaj stvari uh, urediti. Prvi uspeh je bil eh, sprem direktive o farmakovigilanci. Tukaj imamo sedaj bolj ustrezne, strokovno pripravljene portale. Vendar, komisar, moramo iti še korak dlje. Hočemo imeti bolj celovite internetne eh, portale, ki informirajo ne samo o zdravilih, temveč tudi o preventivi. In mislim, da kot ste rekli, v tem dosjeju to morda ni najbolj primerno urediti, vendar prosim, če bi nam zagotovili, da boste tudi to plat medalje upoštevali pri nadaljnih zakonodajnih predlogih. Hvala. Hvala lepa. Besedo predamo gospe Grostet za minuto in pol. Hvala, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čestitala bi rada našemu poročevalcu Kristoferju Fjellnerju, ki je odlično opravil delo, ki je trajalo kar nekaj mesecev na tem poročilu. Že leta in leta pravzaprav nestrpno pričakujemo to besedilo in tisti, ki so že del časa v tem parlamentu, se spominjajo najbrž, da smo o tem hoteli govoriti že v času sprejemanja drugih pomembnih dokumentov, ki so zadevali farmacijsko industrijo, vendar je žal prišlo do Eh, zmede zaradi napačnega razumevanja pojmov informiranje in reklamiranje oziroma reklama, oglaševanje. In zaradi tega je pomembno, da imamo v tem poročilu zadeve jasno postavljene, da gre za pravice bolnikov, da dostopajo do pomembnih informacij. To je zelo pomembno in zaradi tega je v prednostno vlogo postavljen bolnik. Pomembno je tudi obravnavati načine razpečevanja teh informacij in tudi tveganje napačnega oglaševanja, kako stopiti pravzaprav na prste tistim, ki širijo napačne informacije preko radija, televizije in drugih medijev. In morda bi za to res lahko poskrbeli nacionalni pristojni organi, prav tako pa podpiramo tudi ustanovitev novih spletnih strani, ki bi bile namenjene pravilnemu informiranju potrošnikov, bolnikov. Skratka, podarek je na tem, da je potrebno objektivno in resnično obveščanje uporabnikov in tudi svet mora sprejeti svojo odgovornost in nekako prestreči, zavreti škodljivo oglaševanje, saj lahko na spletnih straneh najdemo tako rekoč vse vrste informacij, ki nimajo nobenega stika z resničnostjo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predajmo besedo gospodu Mešarosu za minuto in pol. Köszönet jel Fjellner úrnak is a jelentésért, mert már régóta szükségünk van egy olyan javaslatra, amely... Najlepša hvala. Zelo bi se najprej zahvalil ravno poročevalcu, ker res že predolgo čakamo na to, da se uredi področje informacij. Vsi bolniki vemo, kako je koristno in pomembno imeti točne informacije, saj lahko napačne informacije škodljivo vplivajo na zdravje. Prav tako ne more bolnik pravzaprav imeti upogleda v svoje zdravljenje, če nima ustreznih informacij o zdravilih. Zaradi tega je nujno potrebno da se lotimo evropske zakonodaje, vendar ne le tega, temveč tudi obveščanja in boljšega osveščanja uporabnikov zdravil in tudi povečamo odgovornost farmacevtske industrije. Glede na pravo poplavo raznorodnih zdravil na trgu dan današnji je res nujno, da se Evropska unija loti tudi ureditve tega področja obveščanja bolnikov o sestavinah in uporabnosti zdravil. Zelo pomembno je, da se tega lotimo čim prej, ker to bistveno vpliva tudi na zdrave državljanov Evropske unije. Glede dostopnosti informacij na internetu je jasno, da potrebujemo tudi nekoliko širši obseg dostopanja do informacij, ne le v tradicionalnem smislu. Dejstvo pa je, da je treba osvestiti najprej bolnike in uporabnike zdravil o tem, kakšne pravice imajo in kakšne možnosti dostopanja do vseh podatkov. Prvi vir informacij pa so vedno zdravniki oziroma zdravstveno osebje in oni morajo biti tisti prvi pravi vir informacij. Hvala lepa. Mm, Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na postopek pritegnitve pozornosti. Prva na vrsti je gospa Rojtova, eno minuto imate na voljo. Eh, děkuji, velmi ocenjuje práci s Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila za to poročilo, ki je res pomembno za izboljšanje kakovosti zdravil in dostopnosti podatkov za evropske bolnike. Eh, to vrstne informacije so sedaj v Evropski uniji podane tako, da jih eh, zlahka razumejo samo zdravniki. Sedaj pa bi radi poskrbeli tudi za to, da bodo splošno razumljive tudi za bolnike in uporabnike nasploh. Dostopanje do teh eh, informacij na internetu je tudi pomembno, vendar je treba poskrbeti za njihovo kakovost, saj lahko napačna raba zdravil tudi škodi zdravju. Še enkrat bi rada podarila, da je odgovor na sedanjo problematiko ravno v tem, da čim prej vzpostavimo neko označbo verodostojnosti in zaupanja vrednih zdravil, da bodo ljudje lahko preverjali kakovost zdravil. To je bilo vključeno tudi v mojem poročilu na to temo. Hvala lepa. Predajmo besedo gospodu Pirilu za eno minuto. Hvala predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi poročilo, o katerem poteka razprava, je izredno pomembno, kaj ti bo omogočali, da harmoniziramo evropsko zakonodajo, kar zadeva dostopanje do informacij v zvezi z zdravili, predvsem zato, ker bo bolnikom zagotovila, da razpolagajo z več informacijami v zvezi z zdravili na recept. Eh, razpoložljivost teh eh, informacij na spletnih straneh mora biti pregledna in neodvisna in zato, da zagotovimo, da bodo lahko pristojne nacionalne oblasti oziroma evropske oblasti lahko eh, te informacije proučile, zato da se izognemo temu, da te informacije postanejo prikrito oglaševanje teh zdravil v korist farmacijskih podjetij. Torej, zahtevam enako pozornost tudi, kar zadeva informacije, ki so zajete v navodilih zdravilih, eh, za uporabo v zdravilih. V zvezi s tem bi raje videl, da zdravniki oziroma farmacevti, lekarni bodo ustrezno informirali bolnike, zato da bomo razpolagali s potrebno zavestjo, kar zadeva konkretno uporabo teh zdravil. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa predajamo besedo gospodu Rosiju za eno minuto. Predsedujoča, kolegice in kolegi, ehm, dejansko mislimo, da je ta a, dokument pozitiven za to, da ustrezno uskladimo informacije, ne pa oglaševanja, kar zadeva zdravila na recept. A, dejansko moramo predvideti, katere so informacije, ki jih lahko ponujejo farmacevtska podjetja, ne da bi pri tem kršili prepovedi oglaševanja. Zato moramo dajati na razpolago informacije na podlagi a, aktivnega povpraševanja. Glavni vir za informacije v zvezi z zdravili mora še vedno biti zdravnik, ostali kanali, materiali, ki morajo biti dostopni in te, te moramo ohraniti, ampak izključujemo tiska in tiskane medije. V središču pozornosti mora biti pravica bolnika do informacij z aktivno udeležbo združen, ki predstavljajo bolnika in državljane. Torej, zato bomo glasovali za. In še zadnji govorec, gospa Megines, za eno minuto, prosim. Thank you, Madam President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da bi vsi radi videli to, da bi bolniki znali uporabiti že obstoječe informacije, ki so jim na voljo. Mislim, da je treba osvestiti naše državljane, da bi znali uporabiti že obstoječe informacije. In ne bi rada rekla, da ne smemo oglaševati proizvodov, vendar bi morala biti podjetja, ki jih proizvajajo, ne, najti nek način, da sicer pošljajo prave informacije tudi v obliki oglaševanja svojim uporabnikom. Seveda potrebujemo tudi nadzor nad tem, kako se posredujejo znanstveni podatki bolnikom. To se ne dogaja na najboljši možni način. In končno naj povem še to, da si moramo biti na jasnem tudi glede tega, kako se pravzaprav predpisujejo zdravila bolnikom v različnih starostnih eh, skupinah. Prav tako ostanejo zdravila, ki so neporabljena po kašnem letu in to je tudi zelo nevarno. V rednih presledkih bi morali skrbeti za naše bolnike in za to, kako se jim predpisujejo zdravila. S tem bi se izognili problemom. Hvala. Dario, da. Hvala lepa, zdaj pa predam besedo komisarju Dalju. Najlepša hvala res je prav razveseljujoče, ko vidim, da ste vsi tako pozitivno angažirani v zvezi s tem pomembnim dokumentom. Prav tako je dobro videti, da obstaja splošno soglasje v zvezi s tem in tudi v zvezi s temeljnimi načeli, na katerih temelji ta predlog. Kot sem povedal že prej, je bilo zelo pomembno tudi to, da smo preusmerili pozornost z eh, prvotnega predloga na to, da se informacije usmerijo na bolnike, da vidimo zadeve iz perspektive izornega kota bolnikov. Sam sem zelo pozorno spremljal razpravo v parlamentu, tudi osebno sem se pogovoril z mnogimi med vami, zato ker me je zanimalo, kaj pravzaprav in kako razmišljate o tem. In prepričan sem, kot sem to tudi zapisal v svojih prvotnih eh, komentarjih, da gre za zelo pozitiven dokument, ki je lahko dobra podlaga, na kateri lahko gradimo do dokončnega sporazuma. Morda le nekaj kratkih komentarjev k temu, kar ste doslej povedali glede vnaprejšnjega nadzora strani agencije EMA. Prepričan sem, da je 120 dni nekoliko predolgo obdobje. Mi bi raje predlagali 60 dni. Potem internet je vsekakor zahtevna naloga. Nadzor nad spletnimi stranmi, ki Vsebuje vse te informacije bolnikom je bistvenega pomena, vendar se vsi zavedamo, da je to tudi težavna naloga. Prav tako sem slišal tudi govornike, ki so govorili o tem, da je treba spostaviti določena pravila za posedovanje določenih podatkov na internetu. To je seveda zelo pomembno. Pomembno je tudi, da ostaja v srednji vlogi še vedno zdravnik, ki mora vzdrževati svoj odnos z bolnikom in preko tega posedovati pomembne podatke. In kot ste omenili še drugi, se strinjam tudi sam, da zdravnik ne bi smel biti pod vplivom farmacevtske industrije, vendar je hkrati lahko tudi dober posrednik za pretok informacij informacije, ki jih imajo na razpolago zdravniki, so tudi zelo pomembne, zato morajo biti objektivne. Moj zadnji komentar se nanaša na obsežnost tega problema in moram reči, da je marsikaj predvidenega že v okviru farmakovigilance, kar zadeva zdravila. Torej, gre za zakonodajo, ki jo že predlagamo in za enkrat imamo že vzpostavljen spletni portal o redkih boleznih, vendar celovitega obsega vseh bolezni še ne moremo podati v tej obliki, čeprav smo se tega vprašanja že lotili, zavedamo se, da gre za zelo kompleksno vprašanje, ki terja veliko truda. Rad bi se vam vsem zahvalil za delo, ki je bilo doslej opravljeno, za trud, ki ste ga vložili v ta dosje in še enkrat bi se rad zahvalil poročevalcu in soporočevalcem za dobro opravljeno delo Dobro je, da imamo konkreten dokument, na katerem bomo lahko gradili naprej. Hvala. Grazie, komisarju. La parola al relatore. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo še enkrat besedo poročevalcu Fjellnerju za dve minuti. Er Najlepša hvala. Vesel sem, da je komisija začela povdarjati, da je dostop do podatkov o zdravilih po vsej Evropi zelo različen. Mi pa si prizadevamo za to, da bi vsi lahko imeli enakomeren dostop do podatkov o zdravilih. Sam bi zahteval še to, da ne bi smeli imeti nobene države, kjer bi bile informacije, ki so na razpolago, slabše kakovosti ali bolj omejene. Na švedskem smo zaradi tega zelo zaskrbljeni in hočemo, da se isti standardi uveljavijo povsod. Po rad bi videl, da bi omogočili tudi drugim državam, da bi vzpostavili sistem, ki ga poznamo na švedskem. Na švedskem sicer lahko vsakdo oglašuje, kar želi in govori, kar hoče o različnih zdravilih in to sicer lahko velja kjerkoli, razen za proizvajalce, ki lahko trdijo samo tisto, kar je res. In zato je koristno da uveljavimo to zamisel, da bi imeli proizvajalci določeno odgovornost glede proizvodov, ki jih dajo na trg. V zvezi s tem dokumentom je videti, gospod komisar, da se mi dva strinjava. In videti je, da se tudi komisija in parlament v tej zadevi strinjata in je morda treba združeno pritisniti na svet, da se hitreje lotimo reševanja te problematike. Namreč menim, da so naša stališča trenutno dokaj blizu, če govorimo o tiskovinah in natisnenih eh, obvestilih in podatkih. Nekatere države, kot Švedska, imajo tudi ustavne omejitve, ampak eh, nekateri so celo rekli, da bi morali imeti določena pravila glede informacij, ki jih lahko posredujejo zdravniki. In po mojem bi zdravnik moral imeti možnost in tudi pravico, da določene podatke, ki jih je prej od proizvajalca, posreduje tudi bolniku. In tudi, kadar gre za informacije v nekem drugem jeziku, bi morali poskrbeti za posedovanje teh informacij bolniku. Zdravniki bi morali biti odgovorni za to, katere informacije posedujejo bolnikom in to ni področje, v katerega bi se mi tukaj morali vtikati. Hvala. Hvala lepa. S tem je skupna razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo v sredo ob 12. uri.